imenovanja eh, potrjena. Eh, odbor mi je posredoval, pristojni odbor mi je posredoval eh, besedilo, ki ga je sprejel parlament. V skladu z pravilom 216 velja to besedilo za sprijeto, če 24 ur po njegovi objavi ne bo eh, nobene zahteve poslanske skupine ali 40 poslancev, da bi o tem glasovali. Skupaj z eh, predsednikom sveta eh, sem podpisal 10.